passiamo alle dichiarazioni di voto comunico di aver ricevuto. No- prehajamo na razlage glasov dobili smo številne predloge vendar pa sestanka ne moremo nadaljevati po štirinajst uri trideset kajti ustrezne službe potrebujejo eh, odmor zato da lahko pripravijo nadaljevanje zasedanja ob petnajst uri eh, to česar danes eh, ne bo mogoče povedati v okviru razlage glasov lahko eh, nadomestimo jutri v okviru razlage glasov, sicer pa obstaja možnost tudi um, pisnih razlag glasov. Prehajamo na poročilo Nikolaj, uh, gospod Henen. Gospod eh, predsednik, samo eno stvar bi rekel. Leta in leta gledam hipokrizijo in dvojne standarde eh, tu v parlamentu, pa